kot predstavnik odbora za okolje. Rad bi izrekel dobrodošlico vsem predstavnikom vašega odbora, gospod. Eh, sam bom odgovoren za prvi panel, vi boste odgovorni za drugi panel. Zelo pomembno pa je uh, izpostaviti dejstvo, da je ta tema uh, bistvena za oba odbora včasih se naše stališče malce razlikuje, naš pristop se razlikuje, ampak to so izjemno pomembne teme za vse nas. Včasih moramo v našem odboru zauzeti stališče, ki je bliže kmetovalcem. Vi imate eh, drugačna stališča, ampak eh, naša dejanja so skupna. Uporaba takšnih eh, novih tehnik je bistvenega pomena. Eh, rejci in gojitelji uporabljajo te tehnike, da bi se soočili z izzivi, s katerimi eh, se morajo soočiti, naprimer podnebne spremembe, na to različne bolezni, ki prizadanejo eh, rastline. Na tem področju je aktivnih veliko podjetij, ki razvijajo in uporabljajo te nove tehnike. Se pa tukaj porajajo določene vprašanja. Razumemo, da vse ni vedno pravno Eh, neoporečno oziroma gotovo. Eh, upamo, da bomo na podlagi današnje predstavitve lahko bolje razumeli, kakšno je stanje na področju in eh, na to zauzeli ustrezna stališča. Pogosto nam zastavljajo vprašanja v zvezi s temi zadevami, pa nimamo vedno pravega odgovora. Prvi panel eh, bo služil nekakšnemu uvodu. Prisluhnili bomo gospodu Nilsu Luversu. Eh, pozdravljeni, ste direktor Plantuma, gre za eh, semensko združenje na nizozemskem. Na to bomo besedo predali gospodu Julienu Monteju, ki prihaja iz francoske organizacije France Limousin Selection. Odgovorni ste za gen, genetski razvoj uh, goveda. To je tudi regija, z katere prihaja gospod Denano. Z nami pa je tudi gospod Yves Berto, direktor za raziskave v eh, INRI. Prav tako je iz Francije, vsak bo dobil po 10 minut in eh, to je to. Mislim, da lahko sedaj kar začnemo, brez odlašanja bomo prisluhnili predstavitom. predal vam bom besedo. Povabil sem vas, zahvalil sem se vam za udeležbo in mislim, da se lahko kar lotimo dela. No, v naši sredi bi pozdravil, preden začnemo, še eh, goste gospe Šrajer, ki prihajajo iz Nizozemske, prihajajo iz eh, Združenja Plantum, združenja, ki eh, se ukvarja s temami, ki jih danes obravnavamo dobrodošli in upam, da boste uživali v eh, tej javni predstavitvi. Z nami so odlični gosti in besedo jim kar predajam. Izvolite. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci in poslanke, No, ne vidim eh, vas, ampak upam, da vi vidite mene. Hvala, da ste mi dali to priložnost, da danes pregovorim tukaj. Celo življenje se že ukvarjam z vprašanji v zvezi eh, semeni, delal sem v Aziji in Afriki, v razvojnih projektih, na to na domači univerzi in na to eh, združenjem Plantom. Po izobrazbi sem eh, gojitelj in hitro sem ugotovil, kako pomembno je tudi vaše delo, politika in zakonodaja. To je bila tudi tema mojega doktorata. Prosili ste me, sem eh, me da povem kaj o gojenju rastlin in o prispevku tega k družbenim izjivom. Rastline so za nas bistvenega pomena, to je prva stvar. To je hrana, ki jo jemo, eh, to je tudi zrak, ki ga dihamo, vse je odvisno od rastlin rastline so eh, resnično obnovljir, obnovljiv eh, čujem, vir eh, industrijskih proizvodov. Ni življenja brez rastlin. In naše poščine rastejo v ekosistemu, ki se spreminja in zato se moramo tudi mi spreminjati. Žlahnjenje rastlin je orodje. Nekaj, kar je programirano v semenu sedaj, ni nujno treba popraviti. Imamo genetsko odpornost, kar pomeni, da lahko imamo bolj odporna semena in polščine eh, na podnebne spremembe. Ampak žlahnenje zahteva čas, veliko časa. To ni nič novega. Že od začetka kmetijstva, približno 12 tisoč let eh, nazaj, je človeštvo prilagodilo eh, rastline za lasne potrebe kmetje so spremenili plevel v eh, polščine in eh, domače sorte od eh, žita do trave, žlahniteli pa so se osredotočali na raznolikost proizvodov. Imeli smo na primer majhne jagode, ki so bile včasih neprimerne za hrano, na to pa smo jih spremenili. Učili smo se od narave. Naučili smo se, da rastline eh, potrebujejo ženske in moške organe, da eh, se razvijajo. Tega smo se naučili v 17. stoletju. Mendel je eh, žlahnenje rastlin naredil za znanost. Na to smo lahko bolje napovedali, kaj se bo zgodilo, ko križamo. Watson in Crick pa sta izboljšala naše razumevanje tega, kar se dogaja na molekularni ravni, na ravni DNK. Uporaba tega znanja nam je na to uh, omogočila uporaba, uporabo eh, bolj, boljših eh, metod izbire, naprimer molekularnih označevalcev. Eh, na to smo imeli eh, mutacije in hibride v 20 in 30 letih in sedaj imamo usmerjeno mutagenezo, naprimer prek eh, metode CRISPR-Cas9. Gradili smo na naravni evoluciji in žlahnitelji se prilagajajo na uh, kmetijske sisteme. V vsakem primeru pa potrebujemo dobra semena, ne glede na to, če eh, ta rasejo eh, za hišo, če eh, proizvajamo ekološko ali pa če uporabljamo najnovejšo tehnologijo. Žahniteli so zelo raznoliki. V moji državi gre za 200 podjetij in s tem zagotavljamo raznolikost semen. Bolje smo začeli razumeti, kaj počnemo. Ta črna skrinica križanja oziroma uh, uh, mutacij rastlin je za nami, sedaj lahko napovedujemo, kaj se bo zgodilo. In eh, zadnji razvoj dogodkov sledi temu trendu. Ampak na to imamo tudi transgenezo, genetske spremembe, genetske modifikacije. In uh, tukaj je prišlo do spremembe pri uh, našem načinu dela. Lahko smo razvili uh, rastline, ki jih v naravi ni. In prav je bilo, da smo naredili korak nazaj. Uh, Izpostaviti treba etične argumente, ki so pomembni za uh, ljudi, njihovo varnost, okolje in uh, moč. In o, o tem smo govorili in zato smo na to dobili 2018. Učinek te zakonodaje je bil velik. Genetske modifikacije se sedaj uporabljajo zgolj na globalno najbolj pomembne polščine, eh, koruzo, sojo in bombaž. In to izvajajo zgolj nekatera podjetja, ki imajo pravne in finančne zmogljivosti za to, da sledijo zakonodaji. V Evropi imamo samo eno podjetje, ki na trg daje eh, transgenetsko eh, koruzo, ni konkurence strani MSP-jev ali pa ni javnih raziskav oziroma konkurence strani drugih multinacionalk. Kakšna je današnja razprava? Ali eh, se pogovarjamo o istih vprašanjih? Za razliko od tradicionalne genetske modifikacije, usmerjena mutageneza ne ustvarja uh, rastlin, ki jih ne bi mogli razviti v naravi prek konvencionalnega uh, eh, žlahnenja. Seved, še vedno prije do nepričakovanih rezultatov, ampak eh, teh stranskih učinkov je precej manj pri usmerjeni mutagenezi uh, kot v primeru uh, GSO. Vprašanje je tudi, če želimo zgolj, da se eh, s temi metodami ukvarjajo največja podjetja, ki imajo pravne in finančne zmogljivosti za to. Ampak pomembno je še predvsem to, če lahko takšne metode prispevajo k doseganju naših ciljev. Kmetovanje je treba eh, na novo razviti. Nova SKP, o kateri odločate, omenja pomembne eh, cilje. Sam bom izpostavil tri. Samo gojenje rastlin, in to je opozorilo, ne more razrešiti teh izzivov, lahko pa prispeva k minimizaciji težav. Prvič, trajnost, okolje in eh, odpadki eh, pri hrani. Proizvajati želimo bolj trajnostno, z manj kemičnega učinka na okolje. Gojenje rastlin ustvarja tudi odpornost na bolezni. To pri eh, gojenju že upoštevamo poljščine so manj odvisne od podnebnih sprememb, eh, podaljšujejo eh, življensko dobo proizvodov, tako da ni treba toliko hrane vreči stran. Prizadevamo si tudi za kakovostno, eh, cenovno dostopno, dobro hrano da, če si prizadevamo zgolj za velik donos, lahko ustvarimo hrano, ki eh, ni tako dobra, nima tako dobrega okusa. Ampak prosim vas, da eh, preizkusite paradižnik pred sabo in mi poveste, če eh, so gojitelji uspeli zagotoviti kakovosten proizvod. To lahko poveste po sestanku. Dobro bi bilo tudi, da bi lahko razvili rastline, ki jih lahko uporabljajo tudi ljudje z alergijami na gluten, naprimer. Nadaljujem. Tretja tema, raziskave in inovacije je treba preseliti iz laboratorija na teren. Semena zagotavljajo eh, zelo močan mehanizem za eh, visoko znanost in eh, to znanje je treba prenesti na teren in to na učinkovit način. V SKP berem, da želimo ustvariti več beljakovin, več stročnic v e-, Evropi ampak porabiti želimo manj eh, zemlje za to. Izboljšati moramo našo produktivnost. Gojenje rastlin zagotavlja 70 odstotkov eh, celotnega povečanja donosa v Evropi od leta 2000 eh, naprej. Brez takšnega povečanja donosa bi morali uvoziti več proizvodov, kar pomeni, da bi uničili biotsko raznovrstnost na področju 60 tisoč kvadratnih kilometrov brazilskega državnega gosta. Po drugi strani pa želimo, da naša industrija uporablja več obnovljivih surovin, ki jih ustvarjajo rastline, seveda. Eh, želimo izboljšati eh, tudi zdravje eh, tal in doseči naše cilje na področju CO2. To ni potrebno zgolj v Evropi. Evropsko znanje o rastlinah in žlahnenju prispeva k doseganju globalnih ciljev, naprimer trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Gojenje rastlin je torej nekaj močnega, ampak je počasno. Ko določimo nek cilj, na to potrebujemo od 6 do 30 let, eh, glede na poščino, glede na cilj, da razvijemo eh, to, kar smo želeli. Ne moremo čakati na zmanjšanje toksičnih eh, kemikalij in njihove uporabe. Sedaj mora biti naše kmetijstvo podnebno odporno. Če bomo imeli prava orodja, potem lahko to dosežemo hitreje. Od vas Eh, odločevalcev na politični ravni je odvisno, eh, kdo bo imel ta orodja v rokah. Na vas je, eh, da se odločite, če naj zakonodajo na področju GSO razširimo tudi na druge polščine, ki jih lahko razvijamo tudi na konvencionalni način, ampak počasneje. Na vas je, da se odločite, kako prispevati k družbenim ciljem in kaj bi še lahko naredili za to, da proizvajamo beljakovine, da zmanjšamo eh, količino kemikalij in da izboljšamo okus, eh, veselje, eh, vseh dobro počutje in zdravje. Veselim se dobre razprave danes in v prihodnosti. Hvala. Bardzo dziękujemy. W tej chwili poprosimy pana Juliana Mante, inżyniera. Hvala, tako se pa bomo slišali. Žuljana Loteja, ki je odgovoren za izboljšanje pasm krav limuzin. Izvolite besedo. Eh, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, in hvala za povabilo. Lep pozdrav vsem poslancem in poslankam rad bi se še posebej zahvalil Jean-Paulu Denanoju, ki nas je eh, povabil in eh, nam omogočil, da eh, spregovorimo o Kovedoreji v imenu naše organizacije. Govoril bom o novih tehnikah, ki se uporabljajo na tem področju. Pogosto, pogosto razmišljamo predvsem o žlahnenju rastlini, ampak te tehnike se lahko uporabljajo tudi pri govedoreji to je tema, eh, ki je zelo široka, tako da se bom sam osredotočil eh, predvsem na metodo eh, urejanja genoma, s katero bom poskušal opisati trenutno situacijo. Sem uporabnik te nove tehnike, nisem strokovnjak za to tehniko in to je potrebno izpostaviti. Na predstavitvi eh, vidite kraj, kjer delam. Gre za Pol de Lano, to je sedež eh, pasme eh, krave, pasme limuzin. In tu najdemo vse organe, ki skrbijo za izboljšanje genetske sestave te pasme. Osebe, ki se ukvarjajo z upravljanjem teh eh, struktur, eh, to so eh, kmetje, govedoreci, ne pa zasebna podjetja. Vse je v lasti govedorecev in tudi to ima seveda učinek na vse, kar počnemo. Moja vloga je vodenje ekipe za raziskave in razvoj. Eh, zato da bi pomagali govedorejcem eh, pri eh, selekciji. In v zadnjem času se ukvarjamo tudi z urejanjem genoma. Ukvarjamo se z različnimi fenotipi, tistimi, ki so bolj primerni za proizvodnjo mleka, bolj primerni za proizvodnjo mesa, naprimer. Tudi, če se tukaj ne bi ukvarjali z eh, urejanjem genona, genoma bi poskušali uporabljati nove tehnike, zato ker eh, bi eh, poskušali določiti tisti del genoma, ki ga lahko na to urejemo. Tukaj, tukaj vidite in s tem nočem analizirati celotnega programa, ampak tukaj vidite, eh, kako pristopamo. Imamo 1500 eh, eh, govedorejcev, ki se ukvarjajo z govedorejo in ki jim pomagamo. Naš cilj je, da ustvarimo potomce na podlagi selekcije, ki jo izvajajo govedorejci. Oni so tisti, ki imajo vse to v lasti, ne gre za zasebna podjetja. Zakaj sem želel to povedati? Zato, ker se mi zdi to pomembno tudi za naslednje teme, o katerih bomo govorili in sicer bomo govorili uh, o intelektualni lasnini. Uh, eh, um, in uh, o tem, kdo ima v lasti takšne patente. Že približno 40 let se ukvarjamo eh, s selekcijo. Tukaj vidite razvoj eh, živali po letih, naprimer eh, različne značilnosti, kako lahko razvijamo različne značilnosti, naprimer eh, razvoj eh, mišičevja, rast, sposobnost danja mleka in tako naprej. Odločili smo se, da vzpostavimo eh, mesta za Eh, ocenjevanje, kjer bomo lahko eh, ocenjevali in izbirali na to govedo glede na njihove eh, genetske značilnosti. Leta 1996 nam je INRA predstavila statistični model, ki nam je omogočil boljšo primerjavo genetskih značilnosti živali. In vidite, da je bilo tam razlik vedno več, vedno večje so bile in eh, osredotočili smo se lahko na eh, tiste značilnosti, ki eh, smo jih želeli. Edino rdeča črta pada. pasma limuzin je bila že precej eh, dobra, kar se tiče števila potomcev, eh, tako da smo lahko zmanjšali eh, to značilnost. Kar se tiče mleka, se na to nismo osredotočali in nismo uporabljali te tehnike urejanja genoma, da bi razvijali to značilnost kakšna je genetska arhitektura značilnosti, ki jih eh, selekcioniramo, eh, določimo tista mesta, ki so eh, pomembna in njihovo število. Imamo veliko genov, ki nimajo velikega očinka, gre za poligene in tistih področji, tistih lokusov ne izbiramo, izbiramo QTL in pa pomembne gene, ki imajo velik učinek na fenotip pasme. Seveda vemo, da določena področja obstajajo, pa jih še nismo eh, izbrali oziroma eh, se na njih nismo osredotočili. Ko bomo bolje poznali eh, njihov DNK, se bomo lahko osredotočili tudi na posamezna eh, področja, ki jih še nismo razvili. Približno 20 eh, let pa že poznamo eh, nekatere to vrstne gene, naprimer gen, ki skrbi za razvoj živali brez rogov. Ta brezrožni gen je dominanten, to je velik P, mali P pa predstavlja gen za živali z rogovi. 95 odstotkov eh, pasme limuzin eh, ima rogove, 5 odstotkov pa ne. Živali brez rogov eh, pomenil, da je delo za gojdrojce eh, eh, lažje, tudi počutje živali je boljše. Tukaj eh, vidite na levi odstotek čistosti pasme limuzin in prek tega prek te metode in progresije smo poskušali razviti uh, gen za živali brez rogov. Prek povratnega križanja smo povečevali čistost pasme. Seveda je to zelo počasen proces, eh, potrebovali smo več kot 20 let za uvedbo tega uh, gena, ampak ta uh, metoda urejanja genoma nam omogoča hitrejše eh, napredovanje. Težko je zagotoviti tako uh, genetski razvoj uh, kot uh, tudi raznolikost, genetsko raznolikost. Gen bomo našli zgolj pri določeni števili bikov, kar pomeni, da na to ne bo genetske raznolikosti. Proizvodnja gove, goveda zahteva veliko časa, v primerjavi naprimer eh, eh, s kunci. In to pomeni, da so ti procesi daljši te tehnike ne bodo nujno zamenjale obstoječih tehnik, ampak eh, jih bomo uporabljali sočasno. Kar se tiče družbenih in političnih eh, omejitev, ki trenutno obstajajo, eh, je treba povedati, da če bodo tako spremenjene živali prepovedane v Evropi, bomo na globalni ravni manj konkurenčni. Izgubili bomo našo konkurenčnost. Naši programi so znani, po svetu. In če uh, jutri ne bo več razvoja ali pa če bodo eh, države zunaj Evropske unije eh, začele uporabljati to tehnologijo, jo bodo razvijale in nas celo prehitele, bo to katastrofalno za nas. Zahtevati je treba tudi mednarodno sledljivost živali, v nasprotnem primeru, ki jim bo zelo težko slediti eh, z vidika sekvenciranja genoma, z eh, vidika razvoja novih eh, genov. Imamo različne tehnike, naprimer kloniranje ali pa ehm, neposredno urejanje zigote. Kloniranje trenutno deluje bolje, ampak v Evropi ne moremo vzrejati kloniranih živali in tudi to je težava. Seveda je eh, pripravljenost, eh, da družba sprejme takšne tehnike, prav tako pomembna tema. Ta eh, metoda urejanja genoma je za nas inovacija, je korak naprej. Potrebujemo pa jamstva, zagotoviti je treba, da bodo takšne živali dobre živali, kot sem dejal, nismo strokovnjaki za to metodologijo in z tega vidika želimo prisluhniti strokovnjakom, da nam povedo, kaj vse se lahko zgodi. Naj zaključim. Združenje limuzin, ki eh, ima sedež v eh, Pol de Lano in ki upravlja eh, s temi postopki, si je vedno prizadevalo za inovacije. Vedno smo želeli. Eh, rejcem dati v roke eh, orodja, ki jim bodo zagotovila, da ostanejo konkurenčni in eh, da eh, lahko ekonomsko gledano preživijo. Potrebujemo pa jamstva v zvezi s to metodo. Pozitivno je to, da se soočamo s podnebnimi izzivi in da bo ta tehnologija omogočala, da hitreje razvijamo pasme, ki jih danes imamo. Naprimer, različne eh, tipe odpornosti. Bomo lahko eh, razvijali naprimer odpornost na klope. Pred desetimi leti nismo imeli teh težav, sedaj pa eh, imamo ve, vedno več smrtnosti med živalmi zaradi razširitve klopov. Na ravni raziskav najdemo marsikaj zanimivega, ampak na to potrebujemo 20, 30, 40 let za to, da začnemo to izvajati na terenu. Eh, ta čas je treba skrajšati, povezati eh, rejce, raziskave eh, in proizvajalce. Ta tehnika veliko obeta, ampak vse je odvisno od tega, kako jo sprejme tako družba, kot tudi rejci in kako bomo uporabljali te spremenjene živali. Hvala za pozornost. Let me, if I push you, Iv Berto, direktorat gospod. Tako sedaj pa dobi besedo Iv Berto, vodja raziskav svenega odbora za biotehnologijo, kajti nisem uh, bil zadovoljen z moralnega vidika z dela, ki ga je šlo predvsem za pomankanje preglednosti v odnosu do državljanov eh, in v odnosu do nevladnih organizacij. Odločil sem se, da bom skušal zagotoviti, da bo javnost bolje obveščena o tem, kaj se dogaja. Tukaj lahko vidite pregled zadnjih 50 let. Um, gre za vprašanje, ali nove metode gojenja dejansko eh, povzročajo škodo oziroma ali so tu Eh, sporne tehnike. Eh, kakor vidite, različne tehnike med seboj nikoli niso bile ustrezno primerjane. Tukaj vidite celo vrsto vprašanj, ki jih zastavljam. Omenjam različne tehnike, ki so v uporabi in so imele katastrofalne posledice, bi rekel. Povzročilo se namreč kar nekaj nepričakovanih rezultatov, ki jih lahko vidite tukaj. tukaj lahko vidite, da smo skozi zgodovino skušali vedno izboljšati rastline. Recimo, če si ogledate tehnike mutageneze, ki smo jih uporabili v zadnjih 50 letih, to je bilo uporabljeno tudi v primeru te boje, kače, In uh, te se precej razlikujejo od tega, kar smo počeli v preteklosti. Problem z novimi tehnikami gojenja je ta, da ni moč identificirati nezaželenih učinkov in teh je seveda veliko, ni namernih učinkov. Če si ogledate interakcijo med uh, genomom, med epigenomom, med epitranskriptorjem. Enfin, coût... Eh, lahko ugotovite, da. Eh, Skratka, v zvezi z novimi tehniki gojenja se pojavljajo razno razni problemi, raziskave onesnažene DNA. Eh, transgenetski, genetsko spremenjeni organizmi, uh, pogosto rezultirajo v mutana okolje. Za takšne tehnike še nimamo sistema ocene tvegan in eh, te nove tehnike gojenja, recimo CRISPR-Cas9 eh, in s tem povezane spremembe, to čujem. Kar se tiče eh, pospeševanja teh procesov, eh, je to problematično, kajti preprosto še nimamo mnenja za ocene. Preučiti učinek teh mutacij. Povratno križanje se naprimer uporablja na področju rastlin, različnih vrst rastlin. Dejansko pa ob potem uporabljamo oziroma izgubljamo celo vrsto čistih vrst, čistih pasem, ki jih potem nadomestijo spremenjeni genomi. Nekateri akteri skušajo sedaj zgraditi velike rastlinjake in morda bomo na podlagi teh bolje vedeli. Um, kakšni so učinki teh novih tehnik gojenja. Eh, genomi se med seboj močno razlikujejo, tudi med dvema vrstama koruze so razlike takšne kot recimo med genomi mm, pri človeku in pa pri opici. Imamo tudi vzorce približevanja iz 70-ih let, ki več niso reprezentativni eh, za današnjo stanje v epigenomiki. Eh, genome lahko um, analiziramo zato, da identificiramo tehniko, ki je bila pri tem uporabljena. Ampak takšen pristop pravzaprav ni nič drugega, kot pa uporaba različnih tehnik merjenja, ki so znane že kar nekaj časa, že od začetka 90. stoletja. Podobne tehnike uporablja tudi policija pri recimo identifikaciji um, DNA Eh, torej, eh, pri tako imenovanem pristopu Matrix gre za pristop eh, biometrike, to uporablja EFSA, ki v svojih analizah tveganja govori o tako imenovani proizvodnji različnih proizvodov. Skratka, zagotoviti moramo to, da bomo ohranili raznovrstnost genomov, ohraniti moramo različne vzorce. minja na 90-ta leta. Eh, tudi takrat smo govorili o tako imenovanih naravnih tehnikah. Mm, Institucija in korporacija ni vedno to, kar se dejansko pojavlja. oziroma njihovega urejanja. Ja, to pa je, zato ni. proizvojanja. Skratka, ne smemo dovoljevati takšnega ravnanja, kot je bilo značilno za odbor, iz katerega sem odstopil. Hvala, sedaj pa nas čakajo vprašanja in odgovori. Smo v težavah, kajti predviden je še en panel in pa tudi razprava po tem panelu zato bomo morali biti v naši razpravi disciplinirani. Prosim, da se držite časa za govor eno minuto. E, žal mi je, ampak prosim, da ste čim bolj kratki in jedrnati. Najprej gospod Egnju. Um, Upam, da bodo nove tehnike gojenja spodbudile odpornost rastlin in živali, eh, ne pa dodatno dozetno za bolezni. V zvezi z, kra, z vrsto limuzinti, eh, ta živina je zelo živahna, pogosto skače še z ograjo. Ali imate kakšne nove tehnike gojenja, s katerimi bi jih pomirili? Potem. Rekli ste, nekateri menijo, da so podnebne spremembe naravne. Ja, jaz mislim, da so podnebne spremembe naravne. Mislim, da, to, da je to naravni uh, pojav, tako kot se vrti zemlja, tudi topljenje ledenikov je nekaj. Uh, naravnega in vesel sem, da naši, na našo podnebje pač plivajo ti naravni dejavniki in da tudi zeleni lobi tega ne more spremeniti. Hvala heeft overgenomen mijn voor. Najlepša hvala in hvala eh, tudi koordinatorjem, da so to umestili na dnevni red. Imam pa eno vprašanje. V parlamentu pogosto govorimo o zelo emocionalnih razpravah, eh, pogosto nismo dovolj znanstveni. Govorimo o tem, kako potrebujemo eh, ne vem točno, kako lahko mi v parlamentu eh, zagotovimo to, kaj želimo in postavimo tudi jasne meje, česar ne želimo in to brez emocij. Kaj bomo dovolili pri vzreji živali, kaj bomo dovolili pri eh, obravnavi ljudi in tako naprej. Prosim, da bi to res eh, lepo ločili in najlepša hvala za te predstavitve. Dziękuję. Dva govornika sem napovedal, da bo šlo vse skupaj hitreje. Gospod Vajec. Hvala lepa. V zadnjih 30 do 40 letih je izginjalo na stotine, če ne na tisoče vrst. V arhivih vrst eh, je bilo veliko vrst z velikim eh, bazenom genomov, z odpornostjo. Jaz si pridelujem 12 vrst paradižnika na mojem vrtu in prosim, da poizkusite moj paradižnik. Moji so veliko boljši od teh paradižnikov tukaj. Prvemu govorniku. Če bi bili tukaj med eh, prvi, prvo delavnico o onesnaženosti tal, bi eh, slišali, da bi lahko za 58 odstotkov okrepili našo proizvodnjo, če bi se najprej pobrigali za tla. Nič nimam eh, proti. Uh, urejanju genomov za, izb za izboljšanje odpornosti, uh, za odpornost vrst, ampak eh, z genetskimi spremembami, z genetsko spremenjenimi organizmi pa že imam določen problem. In uh, zato me skrbi to, da predstavnik uh, iz francoskega predelovalnega um, reskega obrata pravi, da, ne, da ga ne skrbijo patenti in tako naprej. Ampak vseeno me skrbi, kako nameravati ohraniti tudi konvencionalne vrste in pa tehnike gojenja. Ehm, in eh, kako naj poskrbimo za to, da bomo imeli genetsko spremenjene organizme ustrezno označeno, zato da bodo lahko potrošniki sami odločali o tem, ali želijo to kupiti ali ne. Gospod Bilden, pa ste gospod Haza. Najlepša hvala, predsedujoči. Rad bi se zahvalil vsem skupaj za te odlične predstavitve. Dva komentarja imam tukaj, dve vprašanje v bistvu. Izjemno pomembno je eh, za kmete, da lahko uporabljajo križanje in tako naprej, ampak zanima me, ali lahko podate nekaj primerov, eh, kako je to vse prilagojeno. Pa še nekaj glede zakonodaje. Tukaj bi se ozru v smeri komisije, namreč zanima me, kdaj bodo te stvari dobro urejene v evropski zakonodaji, torej kaj je dovoljeno in kaj ne. Gospa Hazen, kam je potem gospod Bove? Hvala lepa. V 80. in 90. letih je industrija močno manipulirala in lobirala, da bi eh, uredili. Uh, izraz gensko spremenjeni organizmi in da bi to bolj razvodenili. Ampak naši državljani zelo dobro vedo, kaj to pomeni, oni vedo, kaj si želijo in česar si ne transgeneza in vse ti, ti različni postopki, s katerimi spreminjamo ali nadomeščamo genetski material, eh, vplivajo na genetsko spremenjene organizme. Označevanje GSO-jev je eh, obvezujoče, to je pomembno tako za potrošnike, kot tudi za kmete. Oboji morajo imeti možnost izbire. Smiselno je, da se to dobro označuje in da so izdelki tudi sledljivi. Mene predvsem zanima, kako bomo zakonodajno še boljše uredili, da bo vse to lepo pregledno. Hvala. Obe, da se zahvaljujemo obema odboroma za organizacijo te javne predstavitve. Najprej pa bi povedal, da obstaja nekaj škandaloznega danes. Paradižnike zasebnega podjetja ste razdelili tekom seje Evropskega parlamenta. To je nespremljivo. Na ta način neko zasebno podjetje izvaja propagando in to v instituciji, ki mora biti eh, neutralna. To je nespremljivo, tega ne moremo več sprejemati. To je nespremljivo. Sedaj pa k temi. Uporaba novih je ista kot eh, tista pri GSO, eh, da so torej organizmi odgovorni na pesticide ali pa herbicide. tehnika mora biti, po mojem mnenju, ani proizvodi, kar seveda ne pomeni popolnoma nič. Yes, much, uh, gospod Hojtema in potem gospod Jar. Hvala. Hvala našim strokovnjakom. Dobro je, da imamo predstavitev na to temo. Penalne kmetije. Recimo, da imamo ekološke kmetije ker je krompir zelo dovzeten za različne bolezni, se vsi prizadevajo za to, da bi pridelovali bolj odporne vrste kmetov. O tehnikih, ampak eh, razpravljamo o vsem eh, okrog tega, recimo kakšen je bil na okolje, kako je z patenti, kako je z tveganjem za okolje. Mislim, da bi morali o tem odprto razpravljati, ne pa da ustrajamo pri nekih eh, religioznih prepričanjih. Hvala lepa, gospod eh, Jar in potem gospod Denano. Hvala lepa, najprej popolnoma se strijam z gospodom Hojtemo. Imam samo še tri kratka vprašanja. Prvo vprašanje. Vemo, da pri gojenju obstajajo tudi mutacije. Z našega vedika je pomembno razlikovati med naravnimi in pa nenaravnimi tehnikami gojenja. Eh, dobro, nekateri menijo, da so nove tehnike gojenja nenaravne metode gojenja. Jaz eh, prav, zaprav ne razumem tega razlikovanja med naravnimi in nenaravnimi metodami gojenja. Potem, eh, nove tehnike gojenja so pomembne za kmete, za majhna in sedem velika podjetja. Uh, in pa potem, ali vidite morda z temi novimi tehnimi, tehnikami gojenja, možnosti za izboljšanje pridelovanja beljakovinskih rastlin in pa našo strategijo v zvezi s tem. Gospod eh, Denano in potem gospod Medju. Hvala, gospod predsednik. V družbi lahko smo hitrejši pri eh, selekciji, pri razvoju, da, ampak porajajo se pravno vprašanje in eh, družba. Hvala lepa, hvala lepa za predstavitve pozorno sem poslušala te predstavitve, glede prvih dveh eh, predstavitev. Um, gospod Laverš, pogosto razpravljamo o metodah uh, eh, CRISPR-CARS. Bila velika prednost, če bi lahko zagotovili sledljivost tem proizvodom. Če vas, če, vam, če vas prav razumem, bi to lahko dosegli z metodo označevanja. Gre za uporabo novih tehnikov za dajanje na trg eh, proizvodov. Te nove tehnike niso upisane na se eh, mini um, um, prašičke, ki jih lahko damo uh, praktično v torbico, ki kaže, da organizmi, ki so nastali z uporabo te nove tehnologije, niso GSO, avtorizacije, ki je potrebna za GSO. Kako zagotoviti, da takšni proizvodi ne bodo končali? Eh, eh, Najlepša hvala. Vprašanje je, če naj zakonodaja pokrije te nove tehnike ali ne. In zato moramo vedeti, če obstajajo enaka tveganja, kot so obstajala pri GSO. Imam dve vprašanje za gospoda Bertoja prvič, ali nam lahko poveste kaj več o uh, tem učinku off-target, kot ste dejali. Kako to vpliva na okolje in na biotsko raznovrst? Uh, tem učinku off-target, kot ste dejali. Kako to vpliva na okolje in na biotsko raznovrstnost? O tem ste že govorili. Danes eh, ne vemo točno, kakšna je vsebina teh tehnik in kakšni so lahko stranski učinki. Zanima me, če lahko vi kaj več poveste o tem. Drugi je to moč narediti znanstveno gledano, glede na to, da se s tem ukvarjate in kakšno zakonodajo bi lahko sprejeli, če sploh. Gospod eh, Andrej in potem gospod Havisli. Eh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Navezal bi se na besede gospoda Ujtemaja. Pravo vprašanje je v interesu koga. Eh, delamo. Zdi se, da eh, so zahteva obravnavo od primera do primera, kar se tiče GESO, naprimer Nemčija. In kakšna je ta analiza eh, na podlagi trenutne zakonodaje? Poslov Habsnik in nastopnje pa poslov Flanagna. Gospod Hausling je naslednji. Ja, eh, Gospod ima pravico do tega, da ve, kakšne tehnologije so bile uporabljene. Um, no, pri označevanju označevanje je pomembno vprašanje, tudi, eh, humani medicini je tako, da je treba jasno označiti tveganja v gojenju rastlin in pa eh, reji, pa ga na trg je potem to zaščiteno za patentom in potem imamo pri reji, bomo imeli pri reji popolnoma drugačno situacijo kot danes, kot spod flanega naslednje da mislimo, da smo možati, če se ukvarjamo z tehniko. No, ampak vseeno me preseneča, da smo. Če želimo več zemlje, zakar, zakaj ne bi maksimizirali tega, kar že imamo? Ampak zdi se, da ljudi bolj zanima, greš v gost in ne veš, kaj te lahko napade, moraš najprej maksimizirati svoje vire. Uh, ampak mi tega ne ta čas na vse tri. Eh, puisque au moins j'ai. Bon, morda, yes, začel, glede na to, da sem prejel precej vprašanj. Metode NBT, CRISPR, kasneje ali kakšne druge, eh, porajajo veliko eh, mutacij, tudi off-target mutacij. V neki fazi popolnoma sekvenciramo genom tega organizma in da ne ostanemo zgolj pri nekaterih napovedih učinkov off-target, eh, ki pozabljajo na številne stvari, ki jih ne vidimo na prvi pogled. Te epi mutacije lahko imajo dolgoročne učinke eh, za njihove težave. Uporabljamo priporočila iz 70. Eh, in 80. let prejšnjega stoletja. To je treba posodobiti, še posebej vse, kar se tiče epigenetike. Orni za določene bolezni in uh, o tem je treba govoriti. Na področju eh, medicine govorimo o genskih terapijah. Zakaj ne govorimo o genskih terapijah pri uh, rastlinah? Naprimer, zakaj različne dolg članek, dolg 40 eh, eh, strani na to temo v eh, zborniku in pa še en članek, tukaj sem, tukaj sem podal zgolj nekaj uvodnih besed. Mislim, da imamo možnost identifikacije in poznati moramo vse te tehnike in najdemo lahko ustrezen sistem sledenja organizmom zakaj je potrebno slediti tem eh, proizvodom. Leta 2005 sem bil z drugimi strokovnjaki na kitajskem. Sedaj, leta 2018, se še vedno soočamo eh, z resnimi težavami pri sledenju kitajskih proizvodov, ki še vedno niso dovoljeni na kit. Potrebujemo ustrezen sistem in potrebujemo sistem splošnega nadzora, sledenja. Širijo na druge proizvode in uh, rastline ne moremo se osredotočiti zgolj na eno področje. Lahko bi uporabili manj pesticidov, naprimer. Pri... Okay, Najlepša hvala, res je, razumem, da nimamo veliko dietje, samo pokazati sem želel, da so na trgu paradižniki bili pred 20. Naj povem, da vse to, kar ste dejali, ne drži. Kmetje potrebujejo dobre, dobra semena. Potrebujejo tisto samo po sebi ni naravno. Namreč narava nikoli ne bi posadila 160 tisoč sadik fižola na en hektar. Tudi mutacije. Evolucija je odvisna od mutacij in selekcije na tak način smo se razvili tudi mi, tudi ljudje, zagotovi to, da negativne mutacije niso sprejete. Te nove metode gojenja in urejanja genoma pa izkoriščajo prav ta, ampak vidim, da predsedujoči že maha z kladivom, tako da bom tukaj zaključil. Najprej bom uh, odgovoril na vprašanje o uh, pasmi eh, limuzin, češ, da je eh, zelo živa. Eden od poslancev je namreč dejal, da želi eh, izboljševati odnos te živali v interesu reca in to zahvaljujoč takšnim georaznovrstnost. Če imamo, naprimer, neko pasmo, kjer imamo zgolj samo še štiri bike in vse s tem ocenjevanja tveganja. V Evropi imamo dober sistem sledenja eh, živalim, imamo eh, takšen sistem, eh, imamo podatkovno bazo, sledimo lahko razvoju teh spremenjenih živali. Vse bi lepo pozdravil. In uh, v prvem panelu smo imeli veliko vprašanj, ki so verjetno povezane z drugim panelom, zato bi kar nadaljevali z tem delom. Naslov je nove tehnike eh, gojenja in evropski zakonodajni okvir. Imate deset minut, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči in spoštovani poslanci. Najlepša hvala, da ste mi dali to priložnost, da lahko danes eh, spregovorimo o tej pomembni temi novih metod gojenja. Gre za temo, ki je pomembna eh, za žlahninjanje, pa tudi za kmete in potrošnike z žlahtinjenjem rastlin in jih potem prodaja po vsem svetu ta semena. 30 odstotkov našega prometa vlagamo v, na univerzi Wageningen na nizozemskem in preučujem nove metode gojenja in vzreje, ter podjetja so vsa iz Evropske unije. Rajk zvan, Švenženta in druga podjetja so vsa zahtevam in pogojem, področjem, kjer rastline rastejo in tudi zahtevam kmetov ter potrošnikov. Kot vidite, lahko proizvedemo zelo različne variante izdelkov in proizvodov. Kot smo slišali na prejšnjem panelu, je uh, eh, žlahninjenje rastlin nekaj, kar ima dolgo zgodovino. Mendel je leta 1866 pripravil svoje eh, genetske zakone in od takrat se je to vse močno razvilo. Vedno znova odkrivamo nove vrste rastlin, tako da križamo različne vrste. Seveda pa nam raziskave tukaj pomagajo na tak način, da lahko delamo učinkovito in ciljno usmerjeno. Uporabljamo tehnike, kot so eh, mutacijska vzreja, hibridna vzreja in eh, vzreja, ki pomaga tudi popraševanje na trgu. In prav zato smo povečali število um, semen na voljo. Tukaj seveda upoštevamo evropsko zakonodajo, ki je releve GSO-jev, kot je to zapisano v direktivi. Tukaj na zaslonu vidite največje vprašanje, namreč ali proizvod zelenjavo. Tukaj imamo tri različne uh, kategorije, uh, tehnike spreme, genske spremembe, izdelki pridobljenimi z novimi metodami gojenja, da se bo uredil trg z semeni. In razlog, zakaj je to sedaj tako pomembno, je dejstvo, da so podjetja za žlahtninjenje rastlin dejavna po vsem svetu. Naši programi žlahtninjenja potekajo po vsem svetu, prav tako semena prodajamo po vsem svetu našo meni iz eh, semenskih bank in tako naprej. Na tak način tudi eh, zagotavljamo napredek na področju žlahtninjene lastnine. Le tako lahko pripravljamo reprodukcijski material, torej semena, s katerimi lahko zagotovimo um, proizvodnjo hrane za svetovno populacijo. Žlahtninjenje rastlin. Zakonodajalci morajo zato omogočiti več pravne jasnosti, ko gre za to vprašanje. V ZDA je njihovo ministrstvo za kmetijstvo izjavilo, tukaj bom citiral, trenutno se ne ureja in nimajo načrtu, da bi urejali. Pri Ameriki so se odročili, da ne bodo pripravili zakonodaje glede novih metod gojenja. Kar pa je še bolj relevantno tukaj, je dejstvo, da so te nove sorte, ki se jih pridobi z novimi metodami gojenja, po mojem mnenju, so takšne, da jih ni mogoče razumeti mutacij, ki se naravno dogodijo v naravi. Torej, mutacije, naprimer, zaradi eh, uvesevanja, iz, eh, ki prihaja iz Sonca. Takšne mutacije so ključne za evolucijo, namreč omogočajo genetsko raznolikost rastlin, to delovala, to počela tudi v prihodnosti. Ena izmed novih metod gojenja, ki je dobila veliko pozornosti, je metoda krikovati od naravnih mutacij ali pa od mutacij, ki smo jih pridobili za mutacijsko vzrejo. Evropski zakonodajalci se morajo odločiti, kako bomo obravnavali te nove metode gojenja in tukaj zagotoviti večjo pravno jasnost večine novih metod gojenja in razlikovati teh rastlin od rastlin, ki so bile pridobljene za mutacijsko vzrejo. In zaradi tega bo težko izvajati direktivo o GSO-jih, če bi takšne izdelke pridobljene z novimi metodami gojenja opredelili kot GSO-je. Najlepša hvala za vašo pozornost. Da zagotovite jasnost tako za podjetja, ki se ukvarjajo z žlahtninjenjem, pa tudi za kmete in potrošnike v Evropi, ki se zanašajo na naše izdelke čisto vsak dan. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govorec je gospod Detlef Barš, vodja oddelka za genetski inženiring eh, iz Nemčije. Izvolite, deset minut imate. Yes. Najlepša hvala, oblikovalec politik in istočasno kot znanstvenik, ki poučuje na univerzi. Najprej sem se moral torej odločiti, ali bom govoril v angliščini. Uh, Želel sem podati pregled trenutnega stanja. Urejanje genomov je tehnika, ki se že uporablja v kmetijstvu, v gozdarstvu, v bioekonomiji, v medicini in tako naprej. Moj najljubši primer je to, da obstajajo uh, eh, naprimer cepiva. Od leta 2007 se ukvarjamo z to vprašanjem. Delovna skupina držav članic je obravnavala to vprašanje in tam so se združili predstavniki vseh držav članic, ki so leta 2012 pripravili tudi poročilo. Poročilo še ni objavljeno, ampak eh, če to pogooglate, boste našli nekaj rezultatov in lahko prebrali to poročilo. Leta 2011 je skupni raziskovalni center objavil poročilo na to temo, poleg tega pa je tudi um, mehanizem za znanstveno svetovanje objavil poročilo lani. Tukaj imamo tri različne tehnike, eh, sisgenezo, potem eh, cinkov prst tri in tako naprej. Eh, Nemčija, Švedska, Združeno kraljestvo, Irska, Španija, Finska so se že um, odločile pri določenih vprašanjih, pri določenih primerjih uporabe takšnih metod. Evropsko sodišče pa bo verjetno letos poleti odločalo o tem vprašanju. Trenutno imamo izjavo generalnega eh, predstavnika sodišča iz januarja letos. Eh, Če si ogledamo direktivo 2001 skozi 18, to je najpomembnejši dokument, ko gre za eh, urejanje in eh, opredeljevanje teh novih tehnologij in novih metodologij, vidimo, da je genetski inženiring definitivno v področju uporabe te direktive. Potem pa imamo tudi urejanje genomov, ki so po našem mnenju izključene iz te direktive in niso eh, del genetsko spremenjenih organizmov. Res pa je, da so tehnologije zapletene in eh, v določenih primerjih, ko imamo tukaj ustavljanje gena, v, te, v nekaterih primerjih eh, potem je jasno, da, ti, da te metode spadajo pod eh, direktivo o gezojih. Vprašanje je samo, koliko se te metode prekrivajo. Tukaj sem pripravil kratek pregled tega, kaj je Evropsko sodišče predlagalo oziroma kaj je Agi Bobek predlagal eh, Evropskemu sodišču. Torej, generalni pravobranilec Bobek je to predlagal. Tukaj imamo tehnike mutageneze. Modri svinčnik označuje tehnike urejanja genomov. In prvi kriterij, ko se odločamo o tem, ali je nekaj GSO ali ne, je člen 2. Ta se navezuje na to, ali se lahko takšni organizmi eh, dogodijo tudi naravno. Če ta kriterij ni izpolnjen, torej če bi se lahko takšna mutacija dogodila tudi naravno, potem to ni GSO. Če so, kategori, če so pogoji izpolnjeni, pa se posvetimo kriterijem v prilogi 1 in tam se zastavi vprašanje, ali so ti kriteriji izpolnjeni, če ne, potem je to GSO, če niso izpolnjeni, potem to je GSO, ampak je izključen iz eh, področja uporabe direktive. Torej, to je eh, opredelitev GSO-ja, kot jo predlaga generalni pravobranilec smiselno si je to mnenje dejansko prebrati, namreč eh, po mojem mnenju je tukaj dobro upoštevano načelo previl, previdnosti. Načelo previdnosti še ne pomeni, da tukaj ne prevzemamo nobenega tveganja. Dejstvo, da ured, uredba o genetskih mutacijah in genetskih, spre, genetskih spremembah obstaja, to pomeni, da smo se odločili, eh, da bomo uporabili uh, načelo previdnosti in prevzeli določena tveganja, ki ga jih prinašajo te tehnične tehnike. Seveda pa eh, za uh, rastline, ki so bile pridobljene z genetskim uh, urejanjem genoma, torej niso kar tako v vakumu, za njih veljajo določene zakonodaje. Inovacije so zelo kompleksne, veliko bolj kompleksne kot uh, samo to, kar je vključeno v načelo previdnosti. Če začnemo v levem zgornjem kotu, potrebujemo vzpodbude, s katerimi bomo dosegli tehnologijo, ki uh, bo dejansko, ki jo bo mogoče izvajati. Tako, kar se tiče uh, gospodarstva in ekologije, mora biti ta tehnologija takšna, da se lahko uporablja. Kar se tiče tehnologije, mora biti tehnološko sprejemljiva, drugače namreč ne bo sprejeta na trgu. Za konec eh, bi vas opozoril še na čisto novo poročilo, relativno novo vsaj. Različne federalne institucije v Nemčiji so pripravile to poročilo glede znanstvenih eh, aspektov. Tukaj imamo Tünen institut, potem Friedrich Löfner institut in tako naprej. V tem poročilu boste našli različna, od, različne odgovore na vaše vprašanje o tem, kako lahko prepoznamo in sledimo takšnim eh, spremembam, ki smo jih dobili preko urejanja genoma. Res je, da imamo določene učinke, eh, ki so bili off-target, Ampak tukaj imamo veliko manj takšnih off-target učinkov kot pri drugih načinih vzreje. To je pomembno upoštevati. Relativno hitro eh, bom prišel torej do ključnega zadnjega vprašanja. Sam sem pred kratkim napisal članek v, eh, v naši znanstveni razvi, reviji o zaščiti potrošnikov. Zanimalo me je, ali eh, je ta strah javnosti glede novih metod gojenja razlog, zakaj ne bomo uspeli sprejeti določenih ukrepov, s katerim bi lahko izboljšali naše življenjske pogoje. Tako uporabil sem 8 minut in zahvaljujem se vam za pozornost. Najlepša hvala, zahvaljujem se vam, da ste bili tako hitri. Sedaj pa takoj nadaljujemo z zadnjo predstavitvijo to je eh, predsednica eh, francoskega združenja za potrošnike. Medam, eh, Najlepša hvala, hvala za besedo, spoštovani poslanci in poslanke. Spregovorila bom v francoščini in eh, tudi moja predstavitev je v francoščini. Nisem imela namreč dovolj časa, da bi jo prevedla v angliški jezik. Za vse nas je hrana del vsak dan, štirikrat, petkrat na dan jo jemo in predstavlja eh, posebno eh, mesto v eh, našem življenju. Seveda potrebujemo okvir na podlagi zaupanja in transparentnosti, kar se tiče proizvodnje hrane. Pred nekaj leti sem eh, delala za zdravnike brez meja, francosko nevladno organizacijo in ta organizacija se je odločila, da pripravi eh, dogodek na temo eh, zdravja in okolja. To je bilo nekaj novega takrat, zato ker nihče ni govoril na tak odprt način o povezavi med okoljem in zdravjem. In na ta način sem začela drugače gledati na življenje nimamo seveda vsi te možnosti dostopa do tovrstnih informacij. Danes in več kot zadnjih deset let je eh, proizvodnja in tudi uporaba eh, ekološko pridelanih proizvodov eh, v porastu, tako v Franciji kot tudi v Evropi. Mi pripravljamo letne preglede eh, te porabe eh, in poskušamo zagotavljati eh, tudi informacije za nove potrošnike. Zaupamo ekološki pridelavi, ekološkemu kmetovanju in zato seveda uporabljamo tudi evropske oznake, v katere verjamemo in jim zaupamo. To pomeni, da kupujemo proizvode, ki ne vsebujejo pesticidov in uh, eh, GSO. Danes je to gibanje vedno večje. Te vrednote se razvijajo že uh, od 70-ih let eh, naprej in uh, podpirajo vedno več ljudi. Naša organizacija je nastala leta 2004 in ima naslednje cilje. Uh, zaščititi okolje, zaščititi zdravje in zagotavljati eh, nove eh, metode odgovornega potrošništva, eh, tudi na področju naprimer oblačil ali pa drugih proizvodov. Kaj počnemo? Želimo obveščati in to vse kategorije ljudi, od najmlajših do najstarejših, podpirati in spremljati želimo, Eh, njihove izbire, tudi eh, uporaba tovršni, tovrstnih eh, ekološko pridelanih proizvodov namreč zahteva določene spremembe v življenjskem slogu. Obenem pa zagovarjamo tudi same potrošnike. Ukvarjamo se tudi s kršitvami pravil na tem področju. Pogovarjamo se tudi z vami. Eh, o tem, česar, eh, česar si želijo potrošniki v Evropi. Imamo skupnost 50 eh, tisoč članov, oktober 2017 smo jim razposlali vprašalnik in jih povprašali, zakaj so se odločili za bioproizvode. Na levi vidite, da je približno 95 odstotkov ljudi izbralo eh, bioproizvode eh, zaradi okolja, eh, na to približno 70 odstotkov zaradi spremembe družbe, ogromno ljudi pa se je zato odločilo tudi zaradi svojega zdravja. Imeli smo porazdelitev med podeželjem, mesti in primestnimi področji, vsi eh, si torej želijo to vrstnih proizvodov. Začititi lasno zdravje je nekaj, na kar potrošniki dajo veliko in to ne zgolj v Franciji. Gensko spremenjeni organizmi so bili vedno nekaj, eh, v kar eh, evropski državljani niso zaupali. Direktiva 2018 in eh, druga zakonodaja se torej eh, nanašajo na nove eh, tehnike, ki niso naravne. Pomembno je, da bio oznaka temelji na ustreznih pravilih tako direktiva kot tudi uredba pa morata po našem mnenju veljati za vse nove eh, tehnike, tako da do manipulacije ne bo prihajalo v eh, naravi. Nisem strokovnjakinja, ampak po mojem mnenju eh, nekaj, kar se ne more zgoditi v naravi, ne more pristati na mojem eh, krožniku. Potrebujemo ustrezne postopke avtorizacije in ocene in potem, ko je Eh, nek proizvod dan na trg, mora biti ustrezno označen in sledljiv. Ti novi proizvodi morajo eh, slediti pravilom in zagotoviti, da ne bo pesticidov in ne bo GSO-jev. Kaj predlagamo? Jasno označevanje, tako da bodo potrošniki vedeli, kaj eh, jedo zahtevamo uh, dodatne uh, zaščite bioproizvodov in želimo podpirati nove raziskave na tem področju. Eh, raziskave na področju tistih tehnik, ki lahko vplivajo na naše okolje in na naše zdravje. Nevarne snovi pa ne smejo pristati v okolju. Tudi sama prihajam koncu, kot potrošniki, imamo pravico, da izberemo, kaj bomo jedli. Ravno zato potrebujemo ustrezne oznake, tudi eh, glede vseh eh, sprememb sestavin eh, proizvoda. Vaša naloga pa je, da nam zagotovite spoštovanje te pravice do transparentnosti, ki je vedno veljala v Evropski uniji ohraniti moramo zakonodajno področje GSO, potrebujemo ustrezna finančna sredstva, da nadaljujemo z raziskavami na teh področjih. Ne vemo, kakšni bodo učinki tovrstnih proizvodov na nas, eh, za okolje, za biotsko raznovrstnost in za naslednje generacije. Mislim, da moramo eh, proizvajati tako, da ne eh, mečemo hrane stran, namesto da se osredotočamo zgolj na večji, večji donos. Potrošniki morajo postati biopotrošniki, pridružijo se lahko eh, našemu združenju. Spodbuja namreč, spodbujamo namreč novo družbo, za katero pa ste odgovorni tudi vi. Najlepša hvala.